wir beginnen mit der entschließung zur lage der menschenrechte auf der krim. najprej bomo glasovali o resoluciji o krimu zlasti glede krimskih tartarev imamo predlog spremembe kolega plenkoviča plenkovič. kolega plenkovič Thank you very much, Mr. Chairman, regarding... Gospod predsedujoči, ustni predlog spremembe v zvezi z sedmim odstavkom gre samo tehnični, za tehnični popravek, eh, o katerem smo se dogovorili med pogajanjem, eh, ostajamo pa pri besedilu, ki je bilo dogovorjeno z drugimi političnimi skupinami med pogajanji. Hvala, potem ni potrebno, da o tem glasujemo, kaj ne? wer kann zustimmen? Wer ist dafür? Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 16. ostavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostavek 17. za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poemensko lahko glasujete. Ja. Haben alle abgestimmt? Die Abst ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Skupna resolucija šestih skupin v zvezi z Bahrajnom, primer Mohameda Ramadana, odstavek 3, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava A za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Staleš mi be ena za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava O, kdo je za, proti, vzdržani. To. Glasujemo celotni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o skupni resoluciji šestih skupin, predlog smembe ena, glasujemo poimensko. imensko ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija odbora AFET, prvi odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 glasujemo poimensko. Ja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 18 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prečujem, da ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Sta, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 30, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. še ena resolucija odbora AFE, proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo. Predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto. Gospa Lunaček, postopkovno. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Pri naslednjem predlogu spremembe smo za ELS dosegli kompromis, preden se je začelo glasovanje, zato se zahvaljujem poročevalcu v senci odbor um, ELS-a. Umaknili bodo predlog spremembe 8 in iz izvornega odstavka um, izčrtali uh, del po and calls eh, with, in line with the ruling in tako naprej. Uh, vsi proševalci v senci so se s tem strinjali. Uh, Um, tako da prosim, da se tudi vsi ostali strinjate s tem. Gibt es Einwendungen? Das sehe ich nicht. Dann Ali kdo temu ugovarja? Ne, potem bomo sedaj glasovali o izvornem besedilu stavka 6. Nekdo ugovarja? Mr. Speaker, uh, on behalf of the EPP, I would say that I agree to. V imenu ELS-a želim povedati, da se povnoma strinjam za gospod Lunaček. Dann stimmen wir jetzt über den Paragraph 6 Originaltext. Ostavek 6, izvorno besedilo, brez uh, pasusa, ki ga omenja gospa Lunaček za, proti, vzdržani, sprejeto. Predvsem 4 za, proti, Vzdržani zavrnjeno odstavek 10 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. Ostavek 14 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Ostavek 17 za proti vzdržani sprejeto. Ostavek 20 za proti vzdržani sprejeto. Ostavek 23 za proti vzdržani sprejeto. Prelašanjem B2 glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Tako si glasovali. Kon glasovanja. Sprejeto. Sprejeto preračunim besedam za, proti, vzdržani, sprejeto. Preračunim besed za, proti, vzdržani, sprejeto. Preračunim besed tri za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete o predlogu spremembe 3. Ste si glasovali, konc glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako spremenjena resolucija, glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. resolucija petih skupin v zvezi z razmerami v Libiji. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Разуми Б5. За. Против. Устачани. Завърнено. Отставек 11. Изворно беседило в двех делих поименско. Първи дел. Лако глашуете. Сте си гласовали. Конец гласования. Sprejeto drugi del, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Pražen bešesca, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo 12. ostavka glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 1 glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Preglasujem B9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna zjava B, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. O tako spremenjeni resoluciji glasujemo poimensko, lahko glasujete haben alle abgestimmt. Sprejeto. Sedaj pa predlog uh, resolucije v zvezi z statusom otoške regije. Predložbe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložbe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložbe 1 rešujemo poimensko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predosmembe 3. Za. Proti. Ustršani. Sprejeto. Predosmembe 4. Za. Bomo preverili uh, izid glasovanja v zvezi z tretjim predlogom spremembe. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlo su imbe štiri za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog so imbe pet za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog so imbe šest za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog so imbe sedem za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog so imbe osem za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Prosim B9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog slovim B2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem B10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako spremenjena resolucija, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imamo predlog resolucije odbora regij, vloga lokalnih in regionalnih organov, evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Odstavek dve izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Vlašujemo tako spremenjeni resoluciji za proti vzdržani sprejeto.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 Hvala lepa. Gospod predsedujoči, dogovorili smo se, da bi naslednjič o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Prosim, da ugodite tej nasi zahtevi. Sprechen. Želi kdo temu predlogu ogovarjati? Dafür. Želite govoriti za ali proti? Kolega Howitt. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Sam sem vodil pogajanja o tej resoluciji, ki je na dnevnem redu na zahtevo moje skupine. In uh, v dogovoru ELS-a in SED-a bi želeli preložiti glasovanje o tej resoluciji. Ujemno poteka humanitarna kriza, ampak uh, ta konec tedna bo pomembna delegacija odbora AFET obiskala Jemen in a, zato bi lahko te ugotovitev vplivala na to resolucijo. Nikakor ne gre tukaj za poizkus, da bi spodkopali močno stališče Evropskega parlamenta. Hvaležen sem ELS-u, da, da so podpisali skupno besedilo. Ehm, sedaj so to svojo zavezo dokazali, torej ne gre za nikakršno teorijo zarote, ampak gre za to, da lahko na ta način kar najbolje obranimo naše stališče. Kolega Smic želi tej zahtevi nasprotovati. Hvala lepa, spoštujem. Uh, poročevalce, ampak nismo se strinjali s to preložitvijo. Situacija ujemno je resna, večina poslancev v tej hiši želi sprejeti močno stališče o konfliktu, v katerem ljudje vsak dan umirajo. Nobenega razloga ni, da bi preložili to resolucijo, v tej hiši imamo eh, močno stališče in morali bi o njem glasovati danes. Hvala, glasovali bomo o zahtevi po preložitvi, kdo je za proti. To bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Točka je preložena. Sedaj pa skupna resolucija šestih političnih skupin, sistematični množični poboj verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS. Razumembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek deset, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Lahko glasujete? Štimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji za, proti, vzdržani. Sprejeto. Wir haben abgestimmt. So, wir kommen zu den... Sedaj pa obrazložitve glasov. kolege in kolegice naprošam naj, eh, kar se da, tiho zapustijo dvorano, če ne želijo poslušati obrazložitev glasov.